Tako, začenjamo najprej dnevni red. Osnutek dnevnega reda eh, bomo nekoliko spremenili. Točka 8, priporočilo za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo za trgovine in naložbe, bomo obravnavali pred točko 4 ki je predlog direktive parlamenta in sveta o spremembi direktiv v zvezi z pomorščaki. Tako, točka dve. Tolmači slišimo, vsaj za slovenščino, ne vem, kako je z ostalimi. Očitno je tehnična težava z nemško kabino. Do we know if the, the German Now it works. Yeah. Now it works. Okay, thanks. Tako, zdaj pa deluje. Potem gremo na točko 2. In sicer sporočila predsednice. Tolmačenje. Vsi jeziki so na voljo, razen finščine, hrvaščine in malteščine. Druga zadeva. Moram vas obvestiti, da je sekretarjat najavil gradbena dela in sicer od 2. do 12. aprila, kar pomeni, da naši zaposleni v teh dneh lahko delajo od doma oziroma v prehodnih pisarnah. Dobro, točka tri dnevnega reda in sicer družbe z omejeno odgovornostjo za enim družbenikom. Besedo kar takoj predajam poročevalki Judi Štajnrok. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Odboru predlagam zavrnitev te oziroma vrnitev te direktive, kaj ti gre za popolnoma nov osnutek te družbe za omejeno odgovornost z enim družbenikom. To je parlament že kritiziral in komisija potem eh, to umaknila. Ostajajo še vedno problemi pri tem predlogu, kaj ti gre. Eh, na ta način se spodbujajo nabiralniška podjetja, eh, navidezni samostojni podjetniki in tako naprej. Načeloma se mi sama ideja družbe eh, z enim družbenikom zdi dobra, to sploh za mala in srednje velika podjetja, ampak ta predlog supa gre popolnoma mimo tega cilja. Ni nobenih omejitev področja uporabe in predlog komisije prav tako ne predvideva čezmejnega ustanavljanja podjetij. Ključne kritične točke so najprej eh, ločitev upravnega sedeža in pa eh, sedeža ustanovite, potem zahteve po minimalnem kapitalu in podobno. Vse to pomeni, da je sub trojanski kon in tem ne podpiramo malih podjetij, ki bi lahko trajnostno in vzdržno poslovala. Gre bistveno bolj za neko darilo tistim podjetjem, eh, ki želijo na ta način z nabiralniškimi podjetji se izogibati plačevanju davkov. Eh, prav tako se na ta način zagotavlja navidezna samozaposlitev. Sindikati delodajalci, zveza notarjev, pa tudi Evropska eh, zveza. MSP-jev so vsi proti. Naj povem, zakaj menim, da je to potrebno zavrniti. Najprej ta ločitev sedežev. Za sub veljaja zdaj zakoni tiste države, v kateri je sub registriran, neodvisno od tega, kje podjetje dejansko posluje. In eh, to pomeni, da so standardi zaščite nekaterih držav preprosto odrinjeni v stran, kar konec koncev velja potem tudi za pravice delovcev do sodelovanja pri upravi. Kot rečeno, menim tudi, da eh, ta predlog služi ustanavljanju podjetij poštnih nabiralnikov in eh, tudi navidezne samozaposlitve. Eh, to bo torej tudi imelo negativne posledice za davčne prihodke. Minimalni kapital eh, ni predviden, prav tako ne eh, rezerve in s tem mislim, da izgubimo temelj, ki je nujen za poslovanje družb z, z omejeno odgovornostjo, ker tu gre za zaščito upnikov in tudi za zaščito delovcev. Tretji razlog je online registracija, kar naj bi bila odprava birokratskih omejitev, ampak to se je izkazalo predvsem kot možnost za kriminalno eh, poslovanje, ko gre za eh, pošte nabiralnike, eh, navidezno samo za poslitev pranja denarja. Če zaključim, nacionalna zakonodaja naj bi ostala sicer še naprej raznolika, ampak naj bi posod uporabljali enako znako SUP. Na ta način eh, pa ne zagotavljamo pravne gotovosti oziroma varnosti in to so torej moje razlogi za zavrnitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Poročevalci v senci, gospod Bekar iz skupine ELS. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Uvodoma naj tudi jaz povem, da načelno soglasje k takšni pobudi lahko dam. Mislim, da je absolutno smiselno razmišljati v to smer. Menim, da je ustanavljanje podjetij del tega, kar vsega lahko pozitivno vpliva na razvoj gospodarstvo v prihodnje v Evropski uniji, ampak celotna tematika eh, podatkov o ustanovitelju, minimalni eh, kapital, zaščita delavcev, te stvari pa niso ustrezno rešene v tem primeru in eh, zato sicer nimam toliko levih ideoloških pomislekov, kot jih je kolegica prej omenila, ampak vendarle lahko ta predlog podprem tu bi morda lahko se odločili za razumno potezo in počakali na mnenje odbora Juri, kajti kolikor vem, se tam zelo, zelo natančno ukvarjajo z pravno podlago in eh, tudi z vprašanji minimalnega kapitala in tako naprej. Tako da mislim, da bi bilo smiselno, da preprosto počakamo na mnenje drugega odbora in šele potem sprejmemo svoje sklepe. Hvala, gospod Krasnodebski. Hvala lepa. Moram reči, da se strinjam z delom pomislekov poročevalke. Dejstvo je, da tu ni določenih varovalk vprašanje minimalnega kapitala, potem podjetij poštnih nabiralnikov. Prav tako menim, da je potrebno ta osnutek še dodelati. Bi pa rad opozoril na določene druge vidike in sicer zelo pogosto, in to je vidno tudi v delu našega odbora, namreč da ne upoštevamo razlik v razvoju med članicami. Razumem, da si Nemčija želi, da bi v celi Evropi imeli takšno stopnjo pravne gotovosti in socialne varnosti kot v Nemčiji. Mislim, da eh, prepogosto uporabljamo termin eh, socialni dumping. Eh, preprosto zato, ker je gospodarska realnost v drugih državah drugačna. Tako da mislim, da moramo zelo natančno pretehtati te zadeve v prihodnje. Po eni strani moramo seveda Eh, sprejeti boljšo zakonodajo, po drugi strani pa moramo tudi upoštevati, da ta predlog dejansko odpira možnost za razvoj malih in eh, predvsem enosebnih eh, družb v srednji in vzhodni Evropi, sploh v luči čezmejnega poslovanja. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine Alde, gospod Antona Zguka. Kdo drug v imenu Alde? Dobro. Potem pa gremo naprej na skupino Goe NGL. Gospa Kari. Ja, hvala lepa. E, najprej hvala poročevalki, gre za odličen osnutek mnenja. Strinjam se z vašimi pomisleki, popolnoma. Strinjam se tudi z vašim razočaranjem nad dejstvom, da komisija zdaj pripravlja predlog, na podlagi katerega bo še lažje izogibati se davkom in izpolnjevanju obveznosti do delavcev. Tako da strinjam se, moramo zavrniti ta predlog in eh, zato lahko podprem mnenje poročevalke. Hvala lepa. Zeleni, gospa Rajnke. Ja, Moniko Vanar moramo pravičiti, ki je sicer poročevalka v senci. Eh, strinjamo se z številnimi vidiki, ki so že bili izpostavljeni kot skupina zelenih, zavračamo predlog komisije, kajti mnenja smo, da ta predlog ne vsebuje to, kar eh, so obljubili namreč eh, zlato prihodnost za mala eh, podjetja, ampak eh, v sebi skriva številne pasti, nekaj jih je že bilo omenjenih. Na ta način bo lažje ustanavljati podjetja poštne nabiralnike, ki se umikajo in eh, izogibajo nadzoru, eh, to lahko olajša tudi navidezno samo zaposlitev, eh, prav tako. Eh, to omogoča izgravanje prvih delovcev in vse to vodi do tega, da moramo po našem mnenju ta predlog bistveno izboljšati. Na načelni ravni podpiramo podporo malim in najmanjšim podjetjem. Problematično pa je, da tu ni na zgoraj omejena velikost podjetja ali obseg poslovanja in zato menimo, da to lahko v sebi skriva tudi druge eh, motive. Pomembno je, da se tu zagotovi možnost eh, ustreznega plačevanja plač delavcem, ne pa da iz tega naredimo možnosti za pranje denarja in za neke navidezne zaposlitve in tako naprej. In zato se pridružujemo poročevalki in številnim drugim govornikom in zavračamo ta predlog komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Brok. Ja, hvala lepa. Par pripomp na kratko. Kot je polski kolega dejal, sem tudi jaz za to, da se okrepi in izboljša možnosti za mala in srednja velika podjetja, kajti prednosti, ki jih to ponuja eh, regiji srednje in vzhodnje Evropi, so zelo eh, velike, ampak seveda ne smemo pozabiti na negativne posledice. Na evropskem notranjem trgu mora vsako podjetje, ne glede na obliko ustanovitve, imeti možnost eh, izkoriščenja prednosti notranjega trga. Moram pa reči, da teh prednosti zaenkrat še ne razumem nevarnosti, ki pa jih številni kolegi tu izpostavljajo, torej pošti nabiralni, ki eh, potem veljava dveh pravnih ureditev in eh, potem tudi posledice, eh, ki zadevajo pravico do soupravljanja strani delavcev. To je nekoliko preč zanosežno. Če je sporočilo Evrope delavcem, to, da z evropskimi predpisi eh, lahko zagotavljamo izogibanje predpisom držav članic, potem eh, mislim, da je to dokaj nesmiselno in to ne bo naletelo na veliko podporo in zato osebno podpiram predlog poročevalke. Eh, komisiji moramo to skrpocalo vrniti in zapovedati naj zadevo ponovno opravijo. Eh, in to bolje. Mislim, da pa na tej podlagi nimamo kaj početi in da lahko zadevo mirno vrnemo nazaj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mann. No, pa sem našel gumb. Hans Pekr ima prav. Vsekakor potrebujemo nove ustanovitve podjetij. Vsekakor, ampak ne za vsako ceno in pod vsakim pogojem. To je podobno, kot če bi rekli, želimo veliko delovnih mest. Ne. Hočemo sicer veliko delovnih mest, ampak kvalitetnih delovnih mest, ne pa prekernih delovnih mest. Če bomo na tej podlagi producirali podjetja, so to pač eh, male garažne operacije in nič drugega z enim samim zaposlenim če minimalni kapital sploh ni opredeljen, če ugotovimo, da se lahko na hitro registrira podjetja preko interneta brez kakršnih koli posledic, potem to z odgovornostjo nima nič skupnega. In mislim, da ima Elmar Brok prav. E, na ta način mislim, da vsekakor lahko e, izkoreninijo pravice delavcev. Dolga leta smo se borili za ustrezna pravila pri direktivi o napotenih delavcev. In veliko smo dosegli za delavce in mislim, da tega ne moremo zdaj kar na ta način spodkopati. Imamo pač sistem, socialno tržno gospodarstvo, ampak tu sociale ni nič. In eh, ustanavljanje podjetij po tekočem traku, to je nesmiselno. Mislim, da res moramo počakati na dialog s kolegi iz odbora Juri. To niso vsi neki zakrtnjeni juristi, ki gledajo zgolj na paragrafe, ampak ki imajo tudi druge stvari eh, v mislih. Tako da mislim, da je ta predlog, da se eh, ta osnutek vrne, smiseln, morda bomo potem na koncu koncev prišli do pametnega rezultata. Kar zadeva eh, delavce, je to zelo eh, negativen predlog, pa tudi za male in srednje velike podjetja. Tudi ti imajo številne pomisleke in zato mislim, da moramo ta predlog zavrniti. Hvala. Hvala lepa, gospod Pirinski. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Če smem, bi dodal izraz resničnega začaranja, da nam komisija sploh posreduje takšen predlog. Moje razočaranje izhaja iz dejstva, da ko smo opravljali zaslišanja kandidatov, za novo komisijo, sem imel priložnost gospoda Dombrovski se vprašati nekaj točno na to temo. Spraševal sem ga, ali se zaveda vseh tvegan, ki ga prinašajo te enosebne družbe, sploh za pravice delavcev in tudi z vidika drugih negativnih učinkov. Takrat eh, ni opravil domače naloge na to temo, bil je presenečen nad vprašanjem, ampak eh, dejal je, da bo zadevo preučil in poskušal pripraviti ustrezno reakcijo, ustrezno odziv. Gospod eh, Brok pravi, da naj zadevo vrnemo nazaj komisiji, da naj ta naredi domačo nalogo. To, kar pa pričakuje gospod Mann, eh, torej neko zavedanje Eh, v zvezi z socialnim tržnim gospodarstvom, tega mislim, da ni eh, v razmišljanju gospoda Dombrovskega. Tako da mislim, da je to hujši problem kot zgolj to, da mora nekdo narediti domačo nalogo. Hvala lepa za to razpravo. Zdaj pa predlagam kratek odmor, saj bomo z glasovanjem A. V redu, gospa Štajnrok, seveda. Ja, hvala lepa kolegom in kolegicam za vso podporo. Res je, sem v tesnem stiku s kolegi iz odbora za pravne zadeve, ki preučujejo socialne posledice, posledice za eh, delavce in tudi za obstoječa mala in srednja velika podjetja. Pogled eh, delavcev na socialne in eh, davčne sisteme držav članic, nima nobene zveze z levo ideologijo, kajti razlog, zakaj predlagamo zavrnitev in razlog, zakaj so združenja malih podjetnikov to predlagala, mm, ne zato, ker se komisije tu omejijo zgolj na mala podjetja. Namreč tudi veliki koncerni lahko to ureditev izkoriščajo nezakonito ali zakonito, ampak dejstvo je, da ciljna skupina pri tem predlogu niso zgolj mala podjetja. In eh, tu gre zgolj za število novo ustanovljenih podjetij. Ampak to nima nobenega eh, smisla, to nima nobene zveze s tem, ali se dejansko ustvarjajo novo delovna mesta. E, tako da mislim, da je sam namen tega ustanavljanja supov e, tu zgrešen. Tako da mislim, da se bomo s poročevalci v senci še pogovorili na to temo in tudi v pogovoru s kolegi iz odbora za pravne zadeve, mislim, da bomo uspeli izoblikovati jasno stališče. Bo pa tudi odboru za pravne zadeve pomagalo, če dobi z naše strani jasen signal. Hvala lepa. Čas imamo še za kratek. Uh, prispevek predstavnike generalne direkcije Just, gospod Kurč. Hvala. Veliko razočaranja je bilo izrečenega. Tudi mi smo razočarani, da nismo imeli možnosti za predstavitev tega predloga, tako kot smo jo imeli na odboru Imko in na odboru Juri. Če bi to imeli, bi številna nesoglasja oziroma številne nesporazume okrog tega eh, predloga lahko razblinili. Eh, tudi tiste, ki jih omenja gospa poročevalka. Zelo smo presrečeni nad eh, določenimi pomisleki, ki jih tu izrekate in moram reči, da to iz tega predloga ne izhaja, še posebej, ko gre za online registracijo. V predlogu je jasno povedano, zapisano, da je država članica, v kateri je podjetje registrirano, tista, ki nadzira samo registracijo. Tako da ni možnosti ustanavljanja nekih fiktivnih podjetij. E, imamo lahko zelo varne postopke, online postopke, ki že obstajajo v 16 državah članicah, mimo grede. Enako velja za vprašanje obdavčitve. To je čisto mm, drugače od tega, kar ste tu omenjali. Že več let sodna praksa Evropskega sodišča eh, dovoljuje eh, deljen sedež podjetja. To velja tudi za državo, iz katere prihaja gospa poročevalka. Tudi vaša zakonodaja omogoča takšno ureditev in to samo po sebi še ne povzroča problemov z obdavčitvijo. Davčni organi pač pogledajo, kje ima podjetje eh, sedež in iz tega naslova se potem obračunavajo davčne obveznosti. Tako da ta predlog ne spreminja ničesar s tem v zvezi. In lahko bi nadaljeval še in še in eh, predstavil naše elemente tega predloga, ampak eh, verjetno časa ni, tako da sem tukaj ustavil. Hvala lepa. Gospa Štajbrok. Glede argumentacije, da je ta določevanje sedeža ali delitev sedeža nekaj, kar že omogoča naša zakonodaja. Eh, tehnično gledano, ja, Evropsko sodišče to omogoča, ampak v najnovejših sodbah sodišče to možnost zelo, zelo omejuje, kajti sodišče zdaj zahteva dejavnost v državi registracije, predvsem z namenom izogib, eh, preprečevanja izogibanja plačevanja davkom, davkov in eh, spoštovanja delovne zakonodaje, delovno-pravne zakonodaje. Tako da tudi Evropsko sodišče je svoje stališče tu izboljšalo in mislim, da v številnih eh, razpravah argumentacija temeli tudi na ocenah učinka ki so jih pripravile države članice. Hvala, zdaj pa se pripravimo za glasovanje. Samo še to moram povedati. Pri tem zadnjem poročilu rok za amandmaje, kar zadeva družbe z menom odgovornim sozelenim družbenikom rok za amandmaje 4. maj opoldne obravnava amandmaja 28. maja, sprejem v odboru Empel 23. juni in potem sprejetje v odboru Juri 15. septembra, torej jeseni. Tako, zdaj pa se pripravimo na glasovanje, ki bo kar dolgo, upozarjam.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 Gospa predsednica, preden začnemo z glasovanjem, bi nekaj nakratko še pripomnil. Sam sem nov v tem parlamentu in se morda moram na to navaditi in ne morem sprejeti, da glasovalni seznam ni na voljo pravočasno. Včeraj sem dobil ta seznam ob 21.20 in 100 strani teh glasovalnih eh, seznamov sem takrat dobil. Mislim, da je to nespremljivo, kaj ti stvari, o katerih glasujemo, so pomembne in ne moremo se pripraviti prav na to glasovanje. Ta? Gospod Marta. Euh. Hvala, predsedujoče. Enako kot kolega, ampak še več, mi sploh nismo dobili glasovalnega seznama v zvezi s točko 8. Če bi nam sekretarjat to lahko posredoval ali povedal, kaj se dogaja. to Mr. Martin. Eh, Gospodu Martinu bi želela povedati naslednje. Poslali so to Anastaziji Mitronaciju včeraj zvečer, torej ta glasovalni seznam. Torej bi ga morali bi dobiti. Kar zadeva ostale, ki zastavljate vprašanje, zakaj ste glasovalne sezname dobili tako pozno. Ja, to je pač zato, ker v pričnih skupinah o teh zadevah še teče pozno razprava. Iščejo se kompromisi, kar pomeni, da je pač politično življenje v tem parlamentu takšno, da se zavleče. Ampak mislim, da bomo vseeno na en ali drugi način lahko uspeli z glasovanjem. Dosti časa smo si danes dopoledne vzeli za glasovanje, zato nam ne bo treba hiteti. Gospod Mann. Gospa predsednica. Mislim, da je treba resno vzeti te pomisleke naših kolegov. Že samo v zvezi s poročilom Harkin, ko gre za TTIP, smo dobili na tisoče elektronskih sporočil In če bomo sedaj, kot da na hitro hočemo doseči cilj, šli skozi to glasovanje, potem mislim, da nismo naredili tistega, kar bi morali. Če bi lahko nadzorovali delo, ki je dosedaj potekalo, potem bi morda bilo dobro, da to poročilo Harken in glasovanje o njem prenesemo na naslednje zasedanje našega odbora tem OTTIP se ukvarjamo v parlamentu že dolgo časa. Vemo, kje smo trenutno in sprašujem se, ali morda ne bi prestavili glasovanje o tem poročilu na naslednji sestanek. Zaradi časovnice dela našega odbora ne moremo tega narediti. Moramo sprejeti odločitev in seveda politične skupine so tiste, Eh, ki so odgovorne za to, da njihovi člani vedo, kakšne so kompromisni predlogi sprememb in kako naj glasujejo. Ni odbor odgovoren za to. Čakamo še nekaj članic oziroma članov odbora. Gospod Dobroko, dajem zadnjo možnost, da nekaj reče. Ne vem, zakaj je tako nujno sprejeti to odločitev. Odbor INTA mislim, da še ni sprejel odločitve. In eh, trenutek, ko bo odbor INTA sprejel odločitev, bo tisti, ki bo najbolj pomemben. Sprašujem sekretarjat, ali veste, kdaj bo glasoval odbor INTA o tem poročilu. 7. maja. Ali mi nimamo sestanka našega odbora pred 7. majem? Nisem prepričana. Mislim pa, da moramo do 15. aprila sprejeti odločitev. To je datum, ko moramo prenesti našo odločitev odboru Inca. To pa seveda ni v naših rokah, ker nismo mi pristojni odbor. Gospod Steinrok, kdaj je rok za člane odbora Inter? 15. april za vložitev, je to rok za vložitev predlogov sprememb, meni se zdi to zelo kratko. I I, I ne vem, če sem vas čisto razumela. 6. 7. maja bo odbor INTA glasoval o tem. Gospod Brok, kdaj pa imamo naš naslednji odbor, naš sestanek? Zakaj ne bi 16. glasovali o tem? To je tri tedne pred INTA. Oh, Ampak mi ne moramo spremenjati rokov, ki so nam jih dali iz odbora INTA dan kasneje lahko drugi odbori tudi posredujejo te odločitve. Mm. No, eh. Gospa Steinrock. Danes glasujemo o tem mnenju. To smo rok določili že na pripravi uh, glasovanja in če je sedaj samo ena politična skupina tista, ki želi to spremeniti, mislim, da to ne gre ka tako. Moja politična skupina je lahko do konca opravila razpravo o tem mnenju. In bolj izkušeni kolegi in kolegice vedo, da je dosti krat potrebno, da do zadnje minute še razpravljamo kajti politične skupine so včasih zelo različnih mnen. Do zadnjega trenutka včasih še eh, dodelujemo posamezne podrobnosti in zato mislim, da je pač to treba upoštevati in predlagam, da glasujemo. Ja, začeli bomo z glasovanjem. S predlogom mnen, osnutkom mnenja. 407. predlog spremembe je, so avtori umaknili. Začnimo z amantmajem 6. Kdo je za? Proti? Zdržani? Treba bo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Glasovanje je končano. You have a problem with your card? Kdo ima težavo s kartico, glede na to, da je rezultat zelo tesen, ponovimo to glasovanje. Uh, Začnimo še enkrat. Glasujemo o amandmaju šest. Glasujemo. Protis. Konec glasovanja. ELS ima dva glasova preveč in socialisti imajo tudi dva glasova preveč. Still one too many. Še en preveč zavrnjen je ta amadma z enim glasom večine proti. Amendment 7. Amendment 7. Amendment 7. Kdo za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. A bomo preverili? Dobro, bomo pa preverili. The vote is closed. Konec glasovanja. ELS en glas preveč. Zavrnjen. Amedma 8, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe ali amedma 9? Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen zavrnjen. Amandma 13 za proti zdržani zavrnjen. Potem gremo na kompromis A. Za, proti, zdržani, sprejeto. we go direct. Gremo takoj na kompromis B, a ne, se upravičujem. Amazma 24 za, proti, to bo treba preveriti. Glasujemo o amazmanju številke 24. Konec glasovanja. ELS, en glas preveč, dobro. Zavrnjen. Amandma 25 za, proti, zdržani, zavrnjen. Dobro, bomo preverili še enkrat. Glasujemo. Amandma 25. Glasujemo torej. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis B. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Amandma 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 28 do za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjen. Preverjamo dobro, glasujemo o amantmaju 28, glasujemo. Konc glasovanja. ELS ima en glas preveč. Veste, kdo je to, kaj ne? Sprejeto. Amantma 29. Kdo je za? Ne, oprostite, ta je brezpredmeten. Kompromis C. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Preverjamo, ponovno glasujemo o kompromisnem predlogu sprememb C. Konec glasovanja. 32 za, torej sprejeto. Nadaljujemo pri 43. amantmaju, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Amantma 44 za, proti, zdržani, treba bo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z enim glasom večine. Sedaj glasujemo o amantmaju 45, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis D, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. amantma 54 to je za, proti, zdržani, sprejet. Amantma 55 to je za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis E. Preveriti hočete 55 je amantma, dobro, bomo pa preverili. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis E, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem nadaljujemo z amandmajem 68 za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverimo. Preverjamo. Glasujemo o amantmaju 68. Konec glasovanja. ELS ima en glas preveč. No, saj ni bilo pomembno. Sprejeto. Amandma 69 je brezpredmeten. Kompromis F. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 79 za, proti, zdržani, treba bo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 81 za, proti, zdržani, zavanjen. Preverjamo 81. amantma. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amantma 82. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Prelo spremembe 80. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Preverjamo. Amandma 80. Glasujemo. Konec glasovanja. ELS en preveč. Dobro, zdaj je v redu. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis G. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, sprejeto. Amandma 96, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo. 96 je amandma, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amantma 97. Kdo je za? Ne, ta je, ta je brezpredmeten. Amantma 98. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Amantma 99. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Preverjamo 99. amantma. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis H. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Sedaj glasujemo o amantmaju 105. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe, ne, kompromis ena, ne, kompromis i. Amandma 107 so avtori umaknili, to sem že prej povedala. Kompromis i, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Želite preveriti kompromisni predlog spremembe I? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Amendment. Amendma 122. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Amendma 123. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zdržani, zavrnjen. Amandma 124 in 125. Kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. Dobro. Bomo preverili glasovanje amandmaja 124-125. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. Kompromis J, kdo je za, proti, sržani, sprejet. Kompromis K, kdo je za, kdo je proti, sržani, sprejet. Amendma 141, kdo je za? proti, zdržani, zavrnjen. Preverjamo. Glasujemo o amadmaju 141. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Amadma 142 za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 143, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amadma 144, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Amadma 146, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. Amandma 145 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 147, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Preverimo. Glasujemo o amandmaju 147. Glasujemo izkaz glasovanja. Sprejet s enim glasom večine. Amandma 148 za, proti, zdržani, zavrnjen. Amandma 150, kdo je za, kdo je proti, zdržani, zavrnjen preverili bomo. Glasovanje je končano, je zaključeno, konec glasovanja. Sprejet. Amedma 151 za, proti, zdržani, sprejet. Amedma 156 za, proti, zdržani, zavrnjen. Amatma 152 za, proti, zdržani, zavrnjen. Amatma 153 za, proti, zdržani, to bo treba preveriti. Konec glasovanja zavrnjen. Amandma 154 za, proti, zdržani, tudi tu bo treba preveriti, se opravičujem. Konec glasovanja. Zavrnjen amandma 157, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 155, za? Proti, vzdržani, a ta je brezpredmetna, oprostite. 155. Amandma 158, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 1, 2 za, to je proti, zdržani sprejeto. Amandma 3, 2 za, proti, zdržani zavrnjen. Amandma 4, kdo je za, proti, zdržani zavrnjen. Amandma 5, za, proti proti, zdržani, zavrnjen. Gospod Brok. Imamo vprašanje. Zdi se mi, smo nekaj pozabili narediti. V amadma F, kompromis F. Sprejeti takoj uh, ukrepe, ko gre za države članice. Mislim, da tukaj manjka države članice in EU, da sprejmejo ustrezne ukrepe. Kajti gre za zadeve, ki se ne nanašajo eh, samo na države članice, temveč tudi na EU. In mislim, da je to in EU bilo izpuščeno, pozabljeno. I think Torej takoj sprejeti uh, korake za zagotavljanje pravic držav članic in EU. Gospa Harkin, poročevalka, bo verjetno vedela kaj. Hvala. Tukaj citiramo 14. člen pogodbe ko gre za pravico držav članic, da sprejemajo zakonodajo v zvezi s financiranjem eh, državne uprave. Tukaj enostavno nismo nikoga izključili, samo citirali smo 14. člen pogodbe in to je to. E- Ampak tudi evropska zakonodaja je tukaj relevantna ko gre recimo za odpadne vode in zakonodajo na tem področju, zakonodajo na tem področju ravnanja z odpadnimi vodami je evropska zakonodaja, ampak če hočete, pač drugače. Gospa Lambert, gospa predsednica, zdi se mi, da sedaj slišimo usti predlog spremembe, potem ko je glasovanje že končano glede na to, da je to mnenje, ki, za katerega je pristojni odbor INTA, mislim, da enostavno lahko prijdemo končnem, do končnega glasovanja o tem osnutku mnenja. Hvala. Dobro, sedaj glasujemo o osnutku mnenja z vsemi amadmaji, ki smo jih izglasovali. Glasujemo. ELS e ima en glas preveč. Sedaj je vse v redu.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 doch unvorstellbar, welche Unsinn Sie hier anrichten. Mir, prosim. Vprašanje imam za gospoda Broka. Gospod Brok, vprašanje. Bi želeli, da se ta vaš komentar unese v zapisnik? <laughs> yes, it, Smo slišali, kaj ste rekli, ampak nočete, da gre to v zapisnik. Dobro. Potem pa nadaljujemo z elektronskim glasovanjem. The next one is... Sedaj glasujemo o pomoščakih. Hmm? Hmm? Yeah. Are you ready for the draft report? Ste pripravljeni glasovati o osnutku mnenja v zvezi s predlogom direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktiv v zvezi s pomoščaki? Začenjamo z amandmajem 39, ne, ta je bil umaknjen. Gremo na kompromis J takoj. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Sedaj pa deseti amantma in 42. To sta identična. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Sedaj glasujemo o amantmajih 11 in 43, ki sta enaka. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amantma 12 in 44. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amantma 13 in 45. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Amandma 14 in 46. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis K. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Člen 5, 16. Amandmaj na amadma 50. Do za? Proti? Zdržani sprejeto. Člen 8. Amandma ja, 17 in 51. In peš 18. O vseh treh glasujemo. Naenkrat do je za? Proti? Zdržani sprejet. Kompromis A. Kdo je za? Proti? Vzdržani spred. Peš 2. Kdo je za? Proti. Spred. Eh, vzdržani spredo. Kompromis B. Za. Proti. Vzdržani spredo. Amandma 21. Za. Proti vzdržani, zavrnjen. Peš 5, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis C, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Peš 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet preverimo. To je uvodna izjava 5a ali peš 7 amadma. Glasujemo. Kaj z glasovanja? Za vrnjen. The vote was closed. Konec je bilo glasovanja, torej to je rezultat in pika. Non ha oh, oh, la okay. so non ha potuto votare. Ok, then, uh, vaš glasovalni, vaša glasovalna oprema ni delovala dobro. Še enkrat, glasujemo o peš sedem. Glasujemo. Ponovno. Peš sedem je manj, o katerem sedaj glasujemo elektronsko. S in D enega preveč imate. Konec glasovanja. <laughs> It's not the machine. Ni torej glasovalna naprava bila kriva za vrnjenje ta mandma. Peš 8. Nova priložnost. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? Kompromis B. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Amadma 5, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto. Peš 9 je brezpredmeten. Glasujemo o amadmaju 25, kdo je za, proti, zdržani sprejet. Kompromis E za, proti, zdržani sprejet. Kompromis F, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Potem gremo na amantma 31 za, proti, zdržani, zavrnjen. Amantma 32 za, proti, zdržani, zavrnjen. Amantma 8 za, proti, zdržani, sprejet. glasovali smo 8 in o 34 skupaj, če se je v redu. Peš 12, ne, o tem ne glasujemo, kompromis G, kdo je za, proti, zdržani sprejet. Sedaj gremo na amantma 36, za, proti, zdržani sprejet. Kompromis H, za, proti, zdržani sprejet sprejet. Kompromis I, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Gremo sedaj neposredno na končno glasovanje, uvodni na izjava 12, o njej naj se ne bi glasovalo 18 pa je bil umaknjen. Glasujemo torej o mnenju skupaj s sprejetimi spremembami. Glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. 47 za in 5 proti. Then we vote on the decision to enter into negotiations. On the draft. Sedaj bomo glasovali o pogajanjih v zvezi z osnutkom zakonodajne resolucije za. Ne, glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vote on the decision to end sedaj glasujemo o odločitvi, da začnemo pogajanja s svetom na podlagi pravila 73 poslovnika. Elektronsko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. sedaj pa imate 28 članov, 51. Čestitke, gospe Golan Šatije. Yes, please, madam. Ja. Permettez-moi juste de dire un très grand merci. Gospa predsedujoča, velika eh, hvala vsem poročevalcem in političnim skupinam, kajti mislim, da si zaslužijo poklon vse politične skupine. Hvala. We'll now vote on the draft opinion on the... Zdaj pa osnutek mnenja glede Evropskega sklada za strateške naložbe. In ustrezni predpisi. Dva predloga spremembe sta bila umaknjena, 238 in 284. Začenjamo za 204. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da moramo preveriti. Glasujemo. Glasovanje zaključujem. Sprejeto. Kompromis je za, proti. Sprejeto. Dvesto petnajst za proti, vzdržani, zavrnjeno. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 217 za, proti, vzdržani, sprejeto. 218 je brezpredmeten. Prehajamo na 219 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 220 za, proti, vzdržani. Preverimo. 220. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 221. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 222. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis K. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 231 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 14 za, proti proti, vzdržani, preverimo. Predlog spremembe 14. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 232 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis M za, Proti? Vzdržani, sprejeto. Dobro, gremo neposredno na 235 oziroma 245. 238 je bil umaknjen, kot sem povedala, že na začetku sem to povedala. 245 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 247 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 248 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 249 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 251 za, proti, vzdržani zavrnjeno.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 vzdržani, zavrnjeno. 254 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 256 za, proti, preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Ne, enega LLS e preveč imamo. Zdaj je glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis MA za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis N za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa predlog spremembe. 269. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 270. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 272 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 273 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis O za proti, vzdržani sprejeto. Dvesto triinosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjena. Dvesto dvainosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjena. 284 je bil umaknjen, gremo torej na kompromis P. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 289 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog spremembe 290 je brezpredmeten. 291 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 292 za, proti. Preverimo. 292. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis Q. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 299 za, proti, vzdržani, sprijeta. 300. Želite preveriti? 299. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 300. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 301 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 302 za, Tristo dve in tristo šest glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 303 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 304 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 305. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 307. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 308. 308 torej glasujemo oziroma kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprijeto. 309 je brezpredmeten. Ne, glasujemo, glasujemo, torej za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 310 za. Ne, je brezpredmeten, se opravičujem. Gremo torej naprej. 312 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 313. Bomo glasovali? Ja, 313 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 316 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 315 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 314 za, proti, vzdržani, sprijeto. 317 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 318 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 319 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 320. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. 320. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. kompromis R za, proti, vzdržani, sprijeto. 325 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 326 za, proti, vzdržani, preverimo. 326. Kdo je za? Se upravičujem. Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. 328. 328 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromis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 To je pa bila velika večina, ampak očitno nekateri niste dvigovali rok. Kompromis S. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 334 za, proti, vzdržani sprejeto. 336 za, Proti? Vzdržani zavrnjeno. 338 za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. 341 za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. 342 za. Proti? vzdržani, sprijeto. Tristo dvainštirideset. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Tristo triinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 344 za, proti, vzdržani. Preverimo. 344. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 345 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 346 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 347 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 348 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjena. 349 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 350 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 351 za, proti, vzdržani, sprijeta. Preverimo 351. Glasujemo, ste vsi oddali svoj glas. 351 preverjamo. Glasovanje je zaključeno. Tristo dvainpetdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno.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 sprejeto z veliko večino. 355 je brezpredmeten in gremo na 356. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 357 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 358 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Preverimo 358. Glasovanje je odprto in zaključeno. Sprijeto. 359 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 360 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 361 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 362 za, proti, vzdržani, sprejeta.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 365 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 366 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 367 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A za proti, vzdržanje, sprejeto. 26 oziroma 27 za proti, vzdržanje, sprejeto. Preverimo. 28. Glasovanje je zaključeno zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo priveriti. 29. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis B. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 2 na strani 19. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 39. Za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ne, želite preveriti 39. Glasujemo, glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis BA za. Proti, vzdržani, sprejeto kompromis C za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 50 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Enainpetdeset za proti vzdržani. Zavrnjeno. 52. Za. Proti. No, očitno lahko gremo od začetka. Mislim, da sem izgubila glas. 52. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 61. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 62. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. Seveda. Roke morate bolj dvigovati, če tudi je pred nami še kar nekaj glasovanja. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, sprijeto. 95 za, proti, vzdržani, sprijeto proti, vzdržani sprejeto. 97 za, proti, vzdržani preverimo. 97. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 98 za proti, vzdržani zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 100 za, proti, vzdržani sprijeto. 101 za, proti, vzdržani sprijeto. Kompromis F za, proti, vzdržani sprijeto proti vzdržani sprejeta. Sto dvanajst za proti vzdržani zavrnjeno. Sto trinajst za proti vzdržani sprejeta. 113, preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno je. Amandma. Amandma 116 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma šest za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 117 za, ne, ja, ta je brezpredmeten, 117 je brezpredmeten, torej gremo naprej na 115. Amandma 115 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Stran 29, amandma 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo 135. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 7. Deseti brezpredmetni, vse tja do 137, torej 137 za, proti, vzdržanji. mislim, da bo treba preveriti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. osemintrideset za proti stršani sprejeto sto devetintrideset za, proti, stržani, sprejeto. 139. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 140 za, proti, Zdržani sprejeto. Amandma 9. Dobro, preverjamo 140. Glasujte, prosim, preverjamo amandma 140. Sprejeto. Amandma 9 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 8 oziroma kompromis H, pardon, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis HA za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 151 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, preverjamo 151 glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 155 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Amandma 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 154 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 160 za, proti, vzdržani.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 sprejeto. Amandma 157 za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 159 za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 161 za, proti, stržani vzdržani spreto. Preverjamo 161. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Manjma 10. Za. Proti. Vzdržani spreto. Amandma 162 za, proti, zdržani, zavrneno. Amandma 164 za, proti, zdržani, zavrneno. Amandma 11 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 163 za, proti, zdržani, zavrneno zavrnjena. Amandman 165 za. A ta je brezpredmeten, torej gremo naprej na 166 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjena. Amandman 167 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjena. Amandma 168 za proti vzdržani sprejeto. Preverjamo. Amandma 168. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 169 za proti zdržani zavrnjeno. Amandma 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 173. The vote is open. that the vote is closed. Konec glasovanja. Ja, zelo sprejeto. Sto dvainsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. 172. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 174 za. Ne, ta je brezpredmeten. Kompromis I za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 182, to je zdaj stran 34. 182. A, vi imate drugačno v številčne strani, dobro. Skratka, za, proti, vzdržani, zavrnjeno amandma 183, 184 in 185 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 186 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 190 za, proti, držani, sprejeto. Zavrnjeno se popravlja predsednica. Amandma 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 188 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 189. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 191. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 193. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 192. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 198 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 196 je brezpredmeten, torej gremo naprej na 197 za, proti, držani, sprejeto. 199 je brezpredmeten, torej gremo naprej na amandma 200 za, proti, zdržani, zavrneno. Amandma 201 za, proti, zdržani vzdržani zavrnjeno. Amandma 202 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 203 za proti vzdržani zavrnjeno. In še končno glasovanje o osnotku mnenja in seveda glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 35 za 6 proti. Niste mogli glasovati? Ponovimo glasovanje. Ste vsi oddali svoj glas, torej konec glasovanja? 37 za in 6 proti. Najlepša hvala vsem političnim skupinam, ki so sodelovali pri tej dokumentu. Delali smo po skrajšanem postopku. Veliko vprašanj smo imeli, hitro ste se odzivali, tako da hvala vsem poročevalcem v senci, za vseh političnih skupin, prav tako pa hvala tudi vsem strokovnim sodelavcem. Hvala lepa. we'll go to the draft opinion. Tako, zdaj pa osnutek mnenja o pregledu okvira gospodarskega upravljanja. Kompromis F za proti, zdržani sprejeto. Amandma 4 za proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis B, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 23. A ne, najprej kompromis D. Za proti, vzdržani sprejeto. Amendma 20. A ne, 23, se opravičuje predsednica, amendma 23. Tudi ne, amendma 26. this is for the Okay. Now we are clear. No, zdaj pa je končno jasno, kako moramo glasovati. Najprej amandma 24, ampak samo v delu stresses that the benefits and inclusive. Ste pripravljeni zdaj za to glasovanje? Amandma 24 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo amandma 24. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. En SD preveč. Zavrnjeno. Zdaj sledi amandma 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 27, ne. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 41 za proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 42 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis R za proti vzdržani sprejeto. Amandma 46, 46 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis E za proti vzdržani sprejeto prejeto. Amandma 60 za, proti, vzdržani je zavrneno. Amandma 61 za, proti, vzdržani. Preverimo, prosim. 61, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 63 za proti zdržani sprejeta. Kompromis G za proti zdržani sprejeta vzdržani sprejeta. Kompromis H za proti vzdržani sprejeta. Amandma 76 za proti vzdržani zavarneva. Amandma 77 za proti vzdržani sprejeta proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 78 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo amandma 79. Glasujte, prosim konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa kompromis J za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis I za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis k za proti spržani sprejeto. Amandma 92 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 94 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis M za proti vzdržani zavrneno. Ne, ne, ni zavrnjeno, sprejeto sem se zmotila. Amadma 96 za proti, vzdržani zavrnjeno kompromis L za proti stržani sprejeto. Amadma 108 za proti stržani zavrneno. 108. Ja, prav preverjamo 108. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Amandma 119 za, proti, zdržani zavrnjena. Amandma 120 za proti, vzdržani, sprejeto. 121 in 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandmaja 123 in 124 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis N za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Kompromis Q za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis P za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Amandma 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo amandma 139. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 140 za proti zdržanje sprejeta. Preverjamo 140. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Kompromis S. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. kompromis A za proti vzdržani sprejeto. In še končno glasovanje o osnutku mnenja z izglasovanimi spremembami. In sicer poimensko. Konec glasovanja. Ja, kaj pa je problem? Slišala sem, da glasujemo z dvigom rok, ampak to je nekateri kolege zmedlo. Lahko prosim glasujemo še enkrat, kajti mora biti tole poimensko glasovanje. Absolutno, ni problema. Glasujte, prosim. Glasujemo torej o osnutku mnenja, končno glasovanje, poemensko glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto. Za veliko večino.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 ste pripravljeni glasovati o osebni zaščiti, zaščitni opremi in o mnenju. Če ste, začnimo z amantmajem 176. Za, proti, zdržani, sprejeto. Amantma 177, da je za, proti, zdržani, sprejeto. Amantma

Amandma 178, 178. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 179. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. 180 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 14 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 181 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo. 181 je amazma. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 182. Kdo je za? Proti. Stržani. Zavrnjeno. Dobro, preverimo. 182 amandma. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 183 do za, proti, stržani. tako malo vas dviguje v roke, da ne vem. Še enkrat, kdo je za 183. amantma? Proti, zdržani, sprejeto. Amantma 184 za. Ta identičen za 185, torej glasujemo o obeh. 184, 185 za. Proti, zdržani, sprejeto. Kompromis M za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 16 za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverjamo. Amandma 16, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1 Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis O. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amadma 19. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amadma 20 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amadma 189 in amadma 23 skupaj glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 190 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Amadma 190. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 21 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis P za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis Q za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani. Zavrnjeno. Ne, oprostite. Sprejeto, ravno obratno je rezultat. Amandma 192 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis S za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis T za, proti, zdržani, sprejeto, amantma 28 za, proti, zdržani, sprejeto, amantma 29 za, in 199 glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti? Zdržani? Moramo preveriti. Glasujemo o amadmajih 29 in 199. od 29 in 199, torej konec glasovanja zavrnjeno. Amatma 30, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Amatma 31, za, proti, stržani, zavrnjeno. Amatma 32, za, proti, stržani, sprejeto kompromis U, preverjamo. Dobro, preverjamo, 32. amantma. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis V za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. Amatma 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis dvojni V za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis X za, proti, vzdržani, sprejeto. Amatma 38 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amatma 39 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo. Amatma 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis y. Za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 211 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 41 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis z za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 43 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Avtorica je umaknila 44, 213 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AA za proti, zdržani, sprejeto. Amadma 216, za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis AB za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 47 in 219, skupaj glasujemo, kdo je za in 220. O treh amandmajih glasujemo skupaj. A ne, ne, ne, oprostite. Oh, okay. Glasujemo skupaj 47, 219. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Amandma 220. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Kompromis AC? Za? proti, vzdržani sprejeto. Kompromis A, D, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis A, E, za, proti, vzdržani sprejeto. Amatma 225, za. je identičen z amadmajem 226, torej glasujemo skupaj, kdo je za oba amadmaja, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 50, za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 51, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis AF, za, proti držani sprejeto. Amadma 53 za, proti držani sprejeto. Amadma 54 in 228, obeh glasujemo za, proti držani sprejeto. Amadma 55 za, proti zdržani sprejeto amadma 229 za proti zdržani spreto. Amadma 230 za proti zdržani zavrnjeno. Preverjamo. Glasujemo o amadmaju 230. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Amadma 56, 232 in 231. Skupaj glasujemo vseh treh. Za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 233 za, proti, zdržani, sprejeto. 234 za. proti, zdržani, sprejeto. Amandma 57 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Glasujemo o amandmaju 57. Konec glasovanja. Zavrnjeno amatma 58 za, proti, stržani, zavrnjen. Kompromis A, G, za, proti, stržani, sprejet. Kompromis A, H, za, proti, stržani, sprejet. Amadma 60 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amadma 61, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 238 je bil umaknjen. Glasujemo o amadmaju 62, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdržani, zavrnjen. Kompromis AI. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Amadma 64 za, proti, zdržani, zavrnjen. Amadma 240 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjen. Amandma 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 66. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 67 za proti, zdržani, zavrnjen. 68 za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverjamo. Amandma 68. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Amandma 69 za proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 241 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 241 preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 71 za, proti, stršani. Sprejeto. Amatma 72 za, proti, stršani, zavrnjeno. 73 za, proti, stršani. proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 242 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 74 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 75 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Amazma 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amazma 243 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amazma 78, to je za, proti, vzdržani, sprijeto. Preverjamo. Amazma 78. Glasujemo. Konec glasovanja. O 78. Spreto. Amazma 244 odpade. Amazma 79. Dva za. Proti zavrnjen. Amedma 80, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. To je bil 80. amedma. 81, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 83, za, proti, vzdržani. Zdržani, zavrnjeno. 83. amandma. Preverjamo. Glasujemo. Amandma 83. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Se vam upravičujem. 84. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. Amandma 85, kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da bo treba preveriti z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 86 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo. 86 je amadma. Konec glasovanja. Sprejet. Amadma 87 za, proti, zdržani, sprejeto amatma 88 za, proti, stržani, spreto. 89 za, proti, stržani, spreto. 90 za, proti, stržani, spreto. Amatma 91 za, proti, stržani, spreto vzdržani sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 245 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 93 je brezpredmeten, torej glasujemo o 94 za, proti, Zdržani. Sprejeto. Amadma 95. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amadma 96. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amadma 97. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amatma 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amatma 101 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amendma 105 za, proti proti, zdržani. Mislim, da bo treba preveriti. Amadma 105. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 106. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 107, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Amedma 108, kdo je za, proti, stržani. Mislim, da ga treba preveriti. Glasujemo o amedmaju 108. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. Amadma 109, kdo je za, kdo je proti, kdo se je zdržal, sprejeto. Kompromis A, J, za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 111, za, proti, zdržani, sprejeto. 112, za, proti, zdržani vzdržani sprejeto 113 za, proti vzdržani sprejeto 114 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 115 za, proti vzdržani sprejeto. 116 za proti, zdržani sprejeto, 117 za, proti, zdržani zavrnjeno. Manj 2, 247 za, proti, zdržani sprejeto, manj 2, 248 za, proti, zdržani sprejeto amadma 118 za, proti, vzdržani zavrnjeno, amadma 119 za, proti, vzdržani zavrnjeno, amadma 120 za, proti, vzdržani zavrnjeno. A lahko preverimo še enkrat, amat ima 120. Kdo je za, dvignite roke. Še enkrat glasujemo o amatmaju 120. Preverjamo z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejetja. Amatma 121 za, proti, zdržani, zavrnjen. Amantmaja 122 in 23 sta bila omaknjena. Glasujemo o 1, 2, 4, kdo je za, 124 proti, zdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, zdržani, sprejeto amandma 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 128, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, mislim bomo preverili 128. Konec glasovanja. Zavrnjeno. To je bilo 128. Amandma 249. Kdo je za? Amendment 24 še enkrat 249 za, proti, zdržani, sprejeto. 129 za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 250 za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 251 za proti držani sprejeto. Amedma 252, kdo je za, kdo je proti, držani sprejeto. Amedma 130 za, proti, držani zavrnjeno. 131, kdo je za, proti, držani sprejeto sprejeto. Amadma 132 za, proti, držani, zavrnjeno. Amadma 133 za, proti, držani, zavrnjen. 134 za, proti, držani, zavrnjeno. Amadma 135 za, proti, držani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Amadma 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 138 za, proti, zdržani. Bomo preverili. 138. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis A za, proti, zdržani stržani sprejeto. Amadma 141 za, proti stržani sprejeto. Preverimo, dobro, 141 je amadma, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom večine. Amadma 142 je brezpredmeten. Gremo na amadma 3 za proti zdržani sprejeto. Amadma 143 za proti zdržani zavrnjeno. Amadma 144 za. Ta je brezpredmeten. Ne, ni. Prosto. We have to vote. Ne, ni, moramo glasovati o amandmaju 144. 144, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 145, za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis B, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 149 za, proti, zdržani, zavrnjen. No, bomo preverili, kaj ti ni bilo čisto jasno. 149 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. Amadma 150. Do Ta je brezpredmeten. Kompromis C. Kdo je za? Proti? Zdržani? Še enkrat dvigujte v roke. Kdo je za kompromis C? To je proti? Zdržani sprejeto. Amadma 152 za? Proti? Zdržani sprejeto. Amadma 153 za? proti, vzdržani spreto. Kompromis D za, proti, vzdržani spreto. Kompromis E za, proti, vzdržani spreto. Kompromis F, kdo je za, kdo je proti, vzdržani spreto. Amadma 161, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amadma 162 z ustnim amandmajem. Na mesto besedice 7, 7 se vnese besedilo 5, 5. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Amandma 163, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto. Kompromis G, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto. Kompromis H, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto. Kompromis I, kdo je za, proti, zdržani sprejeto kompromis J, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto. Amadma 171, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Amadma 8, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis K, kdo je za, proti, zdržani sprejeto sprejeto. Amadma 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 12, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Amadma 13 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amadma 175, kdo je za, kdo je proti, vzdržani zavrnjeno zdaj bomo glasovali o osnutku mnenja z sprejetimi dopolnili oziroma amadmaji. Glasujmo. Ste pripravljeni? The... Glasovanja je konec. 49 glasov za. do we have more? No. <laughs> Luckily. Incredible. I think that we have... Mislim, da smo si zaslužili sedaj odmor za kosilo oziroma samo kosilo. Hvala vsem in vidimo se popovdne. Upam, da boste v velikem številu prišli na to srečanje, kajti imeli bomo nekaj veste mini seminar o uh, revščini otrok. to je pomembno za naše goste, pa seveda tudi za nas. Vidimo se čez nekaj ur in hvala za to maratonsko glasovanje. Vous, hvala, gospa predsednica, kaj ti ni kar tako to voditi. Eh, ni kar tako voditi triurno glasovanje. To ste oddelali odlično in še enkrat hvala lepa.